Dobar dan, dobro jutro, gospe in gospodje. Nadaljujemo včerajšnje delo. Začnemo s glasovanjem o letnem poročilu o zaščiti finančnih interesov. Poročevalec je gospod Pirinski, želi poročevalec besedo. Ja, Hvala, predsednica. po najboljših zmožnostih sem se trudil zagotoviti čim širšo podporo temu poročilu. Zbral sem vse na svete in upošteval stališče Evropskega parlamenta, ki ga želimo predstaviti glede na naša prizadevanja v zvezi z zaščito finančnih interesov EU gre verjetno za dvosmerno ukrepanje, ki je potrebno ali možno. Eno strogo, dosledno bojevanje proti goljofijam, brez kakršnih eh, koli kompromisov, kar zadeva odločno politiko boja proti goljofijam. Gre za tudi politiko boja proti nepravilnostim, ki povzročijo kršitve in gre za politiko, ki bi morala zagotoviti državam članicam možnost čim bolje uporabiti in izkoristiti finančne vere EU. In mi kot odbor za proračunski nadzor smo seveda odgovorni davkoplačevalcem, državljanom, zato da zagotovimo čim boljšo uporabo finančnih sredstev. EU. Predlogi sprememb, tudi kompromisni predlogi sprememb, so nastali zaradi želje, da bi dobili čim širši eh, še soglas in podporo tem politikam. In upam, da bo odbor eh, tudi na ta način eh, razumel našo podporo. Gospa Jala Zender, Ines. <clears throat> <clears throat> zaradi počenega glasu preden začnemo z glasovanjem bi se želela opravičiti za to ker nisem mogla sodelovati v razpravi v zvezi z razrešnico za leto 2013 komisiji. Kar zadeva stališče moje politične skupine v zvezi s poročilom ELEV, moram reči, da imamo mi nekoliko drugačno stališče, kot je bilo predstavljeno v preteklosti. No to se ne nanaša na današnje glasovanje, nanaša se na vaše včerajšnjo poročilo. Žal nismo pravočasno mogli zagotoviti svoje prisotnosti v odboru. Ne vem, če sem vas čisto razumela, no mogoče lahko bilateralno razčistiva zadeve. Ker zadeva glasovalni seznam, moram reči, da je zapleten, kajti dosti krat gre za dva člana iste politične skupine, ki predlagata popolnoma eh, enake dobesedne predloge sprememb. No, začnimo z glasovanjem. Glasovali bomo najprej o kompromisnih predlogih sprememb. Ali sploh sprememo kompromise? Dvakrat bomo glasovali prvič, ali eh, bomo dopustili kompromis a, in potem drugo glasovanje o samem kompromisnem predlogu kompromis ena, kdo je za to, da glasujemo lahko o tem kompromisnem predlogu. Kdo je proti? Pero ker, perdone, perdone, presidenta. Se upravičujem, gospa predsednica. Ne vem, a najprej glasujemo o tem, da dopuščamo glasovanje o kompromisih, potem pa šele o kompromisih. Ampak zakaj? Kompromise so podprle različne politične skupine. Če je več kot ena politična skupina podprla nek kompromis, potem bi ta kompromis moral biti obvezno na glasovalnem seznamu. Ne vem, kakšno je to sedaj glasovanje. Prvič v desetih letih, kar sem v parlamentu, predlagate to. Ja, gre za dopustnost kompromisov, ki so bili eh, dodelani, pripravljeni po roku za vložitev kompromisov. Zato sem predlagala to. Ja, rok za vložitev predlogov sprememb je določen in šele po tem roku se običajno dosežejo kompromisni predlogi. Ne morete prej pripravljati kompromisnih predlogov, preden se izteče rok za vložitev predlogov sprememb. In če je več kot ena skupina podprla ta kompromis, ne vem, zakaj moramo o dopustnosti takšnega kompromisa glasovati. Kar se mm, nas tiče. Včasih se kompromisi pripravijo po razpravi, dan ali dva. Tukaj gre za zelo tesne roke, namreč za vlaganje eh, predlogov sprememb. Ampak tedne smo se pogajali o teh kompromisih in sedaj naj bi glasovali o njihovi dopuznosti. Gre za kompromise, ki jih dosežemo po razpravi na plenarnem zasedanju ali en dan eh, prej. Zato res ne vem, zakaj uh, predlagate ta postopek. No. Also, ja, dobro, lahko še enkrat glasujemo. Pri kompromisu 11 je ena politična skupina proti. Torej, kompromis 1, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 2, za, proti. Vzdržani, sprejet. Kompromis 3, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, za? Proti. To bo treba preveriti z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. vaš glas bomo še dodali naknadno. Torej, sprejeto. Kompromis pet, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis šest, za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis sedem, za proti, zdržani sprejeto, kompromis 8 za, proti, zdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti, zdržani sprejeto, kompromis 10 za, proti, zdržani sprejeto, kompromis 10 za, proti, zdržani sprejeto, Kompromis 11, gospod Zavorm. No, Nasprotujem temu kompromisnemu predlogu, kajti kompromisni predlog 11 ni nič drugega kot ustno dopolnilo poročevalca, ki pa je v neskladju s stališči odbora in stališči Evropskega parlamenta nasploh dobro glasujemo o tem ali bomo glasovali o kompromisu kdo je za to da glasujemo o kompromisu enajst elektronsko bo treba glasovati glasujemo konec glasovanja kompromis ni dopuš, dopustljiv Gospa predsednica. Morda bo treba pravila in pravilnik Evropskega parlamenta spremeniti, kar zadeva glasovanje o kompromisnih predlogih oziroma kompromisih. Ne vem, ali tukaj lahko upoštevamo argument, ki smo ga slišali, da je odbor drugačnega mnenja bil že leta in leta, kot smo pravkar slišali. Gre za nov, novo, nov sklic parlamenta, nov sklic eh, in sestavo odbora, ne vem, zakaj ne bi sedaj lahko tudi drugače delali. Mi smo politiki, naša stališča se spreminjajo in tega ne moremo sedaj odločati o, na podlagi preteklih stališč odbora gre enostavno za večinsko stališče sedanjega odbora. Ja, za verodostojnost odbora bi vse eno bilo dobro, če ne bi odbor vsaki 14 dni spremenil svojega stališča. Gospod eh, Pirinski, prav imate, ne moramo svojih mnenj in praks spreminjati čez noč. Kompromisni predlogi sprememb so nekaj, kar sprejme sekretarjat, sekretariat se odloči, da se vključijo v glasovalni seznam. In ne moremo potem naknadno uh, se spraševati, ali v nekem kompromisu sploh smemo uh, glasovati ali ne. Ne moremo sedaj izključiti tega kompromisa, lahko samo glasujemo o tem, ali smo za kompromis ali proti. Ne morete vi sedaj vreči ven nekega kompromisa. Če pa hočemo razpravljati o različnih stališčih, kot smo slišali, nekdo je rekel, da eh, ta kompromis ni v skladu s preteklimi stališči odbora, to je ena stvar, ampak kar vreči ven, ne moremo tega kompromisa. Poslovnik parlamenta je tukaj osnova, četrti člen, predsednik lahko predlaga, da se predloži eh, za glasovanje, spremljivost nekega kompromisa in tako naprej in tako dalje. Yes, totally ja, ampak to je drugačna situacija. Vi ste prebrali postopek za plenarno zasedanje kot je gospa Jala Zender prej povedala, takrat velja za kompromise, ki se še nekaj ur pred razpravo na plenarnem zasedanju lahko spremejo ali zavržejo. Nažal vam moram reči, da obstaja še 109. člen, ki je tisti, na katerega sem se sklicevala. Najlepša hvala. Naprej, kompromis 12. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 je bil umaknjen. Začnimo glasovati z prvim odstavkom. Predlog spremembe 14. Kdo je za? Prvi del proti, zdržani sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani sprejeto. Ja, Dobro, drugi del bomo eh, preverili. Elektronsko glasujemo o 14. Eh, predlogu sprememb, drugem delu. Glasujemo. Äh, Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15. Tukaj imamo ustno dopolnilo številka 1 poročevalca. Ne, se opravičujem, pravi predsednica. 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16. Ustno dopolnilo eh, poročevalca. Jaz sem proti. Kdo je za prvotni predlog spremembe? Glasujemo o prvotnem predlogu spremembe 16 in ne o ustnem predlogu spremembe 16. Eh, poročevalca. Kdo je za prvotni predlog spremembe 16? Proti? Zdržani? Obstaja ustni predlog spremembe poročevalca v zvezi z prvotnim 16. predlogom sprememb. Sama sem proti temu, da glasujemo ur, o, o ustnem predlogu spremembe, zato smo glasovali o prvotnem predlogu spremembe 16, ki je bil sprejet. Če niste vedeli, zakaj glasujete, potem ne vem, morda je treba še enkrat. Predlog spremembe 16 za, proti, zdržani, sprejeto. Amadmaja 17, to je tehnični amadma, o tem ne bom glasovali, 18, 19 sta ne eh, pred, predmetna zaradi tretjega kompromisa, predlog spremembe 20 in ustni predlog spremembe poročevalca. Sama sem kot avtorica prvotnega predloga spremembe proti ustnemu predlogu poročevalca, torej glasujemo o prvotnem 20. amadmaju za proti. Zdržani. Sprejeto. 21. DZ. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 22. Kolegice Makovej in moj. Tukaj imamo tudi ustni predlog spremembe. Poročevalca sem proti njemu. Zato bomo glasovali o prvotnem 22. amadmaju. Kdo je za? Proti bomo elektronsko preverili. Prvotni predlog spremembe 22 je tisti, o katerem sedaj elektronsko glasujemo. Glasovanje je konec. Sprejeto. Kompromis 5 je bil sprejet, zato 23. Eh, amantma odpade. 24 in 25. Tukaj imamo ustni amandma kolege Valja. Kolega Vali, to sprememo, torej o obeh eh, ustnih eh, predlogih sprememb kolege Valja bomo glasovali. Je kdo proti temu, da glasujemo tudi o ustnem amandmaju? Ne, dobro, potem Kdo je za ustni predlog spremembe valja proti zdržano sprejeto? 24. amandma, kdo je za proti zdržani sprejeto? Amandma 25 za proti zdržani sprejeto. sama sem proti četrtemu ustnemu predlogu spremembe poročevalca. 26, 27 sta brezpredmetna zaradi kompromisnih. 26 ne. 26 ne. Se oproščam. 27, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 28 za proti zdržani sprejeto, 29 poročevalca za, proti zdržani sprejeto, 30 za, proti zdržani sprejeto, amantma 31 za, proti zdržani sprejeto, 32 za, proti zdržani sprejeto, 33 za, proti zdržani sprejeto, proti zdržani sprejeto, 24 za, proti zdržani sprejeto, predlog spremembe 35, dva dela, prvi del, kdo je za? Ne, trih delih se popravlja govornica, prvi del, kdo je za, proti zdržani sprejeto, drugi del za, proti zdržani sprejeto tretji del za, proti, zdržani sprejet. 36 za, proti, bomo preverili. Predlog spremembe 36, elektronsko glasovanje se začenja, konec glasovanja. Sprejeto. 37 je brezpredmeten zaradi kompromisa 4. Moramo poglasovati 37C, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 38 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo predlog svojembe 38. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 39 in 4. 39 je vključen v petem kompromisu, amantma 40, tukaj imamo ustni amantma poročevalca, jaz sem proti njemu, zato bomo glasovali o prvotnem predlogu smembe 40 za, proti, zdržani, sprejeto. 41 za, proti, zdržani, sprejeto, 42 za, proti, bomo preverili, prejo sprejembe 42, glasujemo, konc glasovanja, sprejeto, 43 za, proti, zdržani, sprejeto, 42 za, 44. amantma. Tukaj imamo ustni predlog spremembe poročevalca, sama sem proti njemu, torej glasujemo o prvotnem 44. amantmaju za, proti, zdržani, sprejeto. 45 za, proti, zdržani, sprejeto. 46 in 47 sta brezpredmetna zaradi kompromisa 6, ampak ima 48 za. A ne, ne, čakajte. Moj lastni seznam ni tako zanesljiv, pravi predsednica. Dobro, 53 je amantma za, proti, zdržani, sprejeto. 54 za, proti, zdržani, sprejeto. 55 je vključen v sedmem kompromisu. 56 za, proti, moramo preveriti elektronsko. 56 je amadma, glasujemo. Kaj z glasovanjem? Zavrnjen. 57 in 58 skupaj glasujemo. 57 in 58 skupaj za, proti, <laughs> zdržani, sprejeto. Amandma 58 je brezpredmeten, to je tehnični amandma. 59 za, proti, zdržani, zavrnjen amantma 60, 61, 62, 63, 64 in 67 so brezpredmetni zaradi devetega kompromisa, 65, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, 66 za, proti, zdržani, sprejeto. 68 z ustnim predlogom smembe gospoda Valija, to je amantma, ki je dodaten k amantmaju eh, Marineskoja. Dodatno lahko glasujemo za amantma Valija, sprejeto. Prvotni 68. amantma za, proti, zdržani sprejeto. Kolega De Jong. Hvala, predsednica. Ustni amantmaj če en član odbora je proti takšnemu ustnemu amadmaju, potem tak amadma ni več uh, relevanten, zato ne vem, zakaj moramo o tem glasovati. Ampak nihče ni bil proti devetemu ustnemu amadmaju. Nihče ni bil proti, se mi zdi. Niemand ni bil proti temu, imamo veliko ustnih amantmajev tukaj in potem bi pri vsakem moral vsaj en član odbora vložiti uh, nasprotovanje. Recimo pa amantmaja 69 je tako. 68 smo sprejeli, sedaj 69 ima amantma. Lahko rečem samo tole. Imamo ustni amantma ELS. Je kdo proti temu ustnemu dopolnilu? Ne, dobro. Potem glasujmo o ustnem eh, predlogu spremembe za. Proti, zdržani, sprejeto. 70 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, zdržani, sprejeto. 72 za, proti proti zdržani sprejeto. 73 glasujemo. Kdo je za? 73 za. Proti bomo elektronsko preverili. Amandma 73 glasujemo. Kaj z glasovanjem? Zavrnjen.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 Amandma 80, imamo ločeno glasovanje po delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, bomo elektronsko preverili. 80, drugi del. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 81. <laughs> 81 za, proti, vzdržani sprejeto, 82 za, proti, vzdržani sprejeto, 83 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 84, 5 delov, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Drugi del 84. mandmaja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Peti del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 85 za. Ni jasno. Elektronsko glaso, glasujemo o 85. amandmaju. Konc glasovanja. Sprejeto. Amandma 86 je nepredmeten. 87, dva dela. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Drugi del za proti zdržani sprejeto. 88 za. Amadma 88 za. Proti zdržani bomo elektronsko preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 89 je brezpredmeten. Amandma 1 za, proti, zdržani sprejeto. Amandma 2 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 3 o njem ne glasujemo. 4 za, proti, zdržani sprejeto. 5 za, proti, zdržano sprejeto. 6 za, proti proti, zdržani, zavrnjeno. Sedem, ne, ne, ne. Predlog spremembe sedem za, proti, elektronsko bomo preverili sedmi amandma. Konec glasovanja. Sprejeto amadmaja 8, 9, 10, 11, 12, 13, to je vključeno v drugem kompromisu, regija 1 za, proti, bomo elektronsko preverili, regija 1, konec glasovanja. Sprejeto regi 2 za, proti Še enkrat bomo elektronsko preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Regi 3 je že vključen nekje druge. Regi 4, 5 v kompromisu 7. Regi 6 v kompromisu 10. Regi 7. Kdo je za? Ne. 7 ABC ne glasujemo. Regi 8 za proti, vzdržani sprejeto, libe ena, ne, libe ena je vključena v kompromiso štiri, libe dva za, proti, vzdržani sprejeto, libe tri štiri je v kompromiso dvanajst, libe štiri za, drugi del, za, proti, vzdržani sprejeto. Liebe 5, ne glasujemo, Liebe 6 za, proti, zdržani sprejeto, Liebe 7 je v devetem kompromisu, Liebe A, proti, zdržani sprejeto, Liebe B za, proti, zdržani sprejeto. Sedaj bomo elektronsko glasovali o celotnem osnutku poročila. Glasujemo. Konec glasovanja. 27 proti nič. Čestitamo poročevalcu s pričo te podpore. Hvala. Naslednje glasovanje je mnenje kolegice Pitera o vprašanju sektorja sadja in zelenjave. Proživalka, želite besedo? Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Morda samo nekaj besed. Povedala bi, da smo kljub določenim organizacijskim pomankljivostim v državah članicah in v mednarodnem kontekstu uspeli sestaviti priporočila za nekatere spremembe, kot smo to zapisali v samem mnenju. Hvala. Hvala, Ines. Želela sem samo povedati, da bi spregovorila, ko bomo govorili o šestem odstavku. Samo, če bo prišlo do kakšnih težav. Dobro, potem pa začnimo. Eh, predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti? No, zdaj pa se morate odločiti, kdo je za, kdo je proti. Kdo je za? Hvala. Proti? Proti? Vzdržani? Ja, sprejeto. Osem. Za. Proti. Bomo elektronsko. To je pretesno. Tako, elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 8. Konec glasovanja. Zavrneno. Predlog spremembe 9. Za. Proti. Proti vzdržani zavrneno. Deset za. Proti. Spet eh, cel kaos. Elektronsko glasujemo. Prvi smo imeli deset, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. Predlog spremembe 11. Za. Proti vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, ja. Večina je bila za, sprejeto. Predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kolegica Ajala Sender, izvolite. Kolegica Ajala Sender, izvolite. Predla spremembe 15 za proti bomo elektronsko preverili. Torej glasujemo o predlogu spremembe 15. Konec glasovanja. Zavrneno. Predlog spremembe 16 za proti vzdržani z enako večino zavrneno. 17 za proti vzdržani vzdržani, zavrneno. Predlog sprejem je 18 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejem je 19 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejem je 20 za, proti. Bomo elektronsko prejeli. Mislim, da ste to zavrnili, ampak vseeno konec glasovanja. Aha, sprejeto, sprejeto, z tesno večino. Dobro smo preverili. 21 za, proti, vzdržani. Mislim, da smo to sprejeli. 22 za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog spremembe 23, prvi del, za, proti bomo preverili elektronsko. Torej, 23 in sicer prvi del. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, amandma 23, za, proti, vzdržani, sprejeto. In pa še tretji del, 23, za, proti elektronsko bomo to preverili. Torej, tretji del 23. Mislim, da ste to zavrnili, ampak vseeno preverimo. Konec glasovanja. Ja, sprejeto. 14 proti 13. Predlog premijo 24 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog premijo 25 za. Ja, ja, ja, ja, ja. elektronsko, elektronsko dajmo. 25. Konec glasovanja. Zavrnjeno, kar jasno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava A, predlog spremembe 1. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, etc. oziroma in tako naprej, za proti, zavrnjeno. Amandma 2, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 3, za, proti, vzdržani, sprejeto, 4, za, proti. Mislim, da je najbolje elektronsko preveriti. Torej 4, glasujemo. 4. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Predlog sprem je pet. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je bilo spet zavrnjeno, ampak dajmo elektronsko. Pet, torej. Konec glasovanja. Ja, enaka večina zavrnjeno. Torej, šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o celotnem osnutku predloga z izglasovanjem spremembami. Kaj bomo preverili, ima dva šest elektronsko? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto, se obravičujem, pravi predsednica. Torej, Ampak 26 je bil sprejet. Se upravičujem, tu in tam je zelo težko videti, kdo je glasoval zakaj, ampak vseeno. Zdaj pa res glasujemo o celotnem osnutku mnenja. Elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročevalki čestitamo in se jih zahvaljujemo za upravljeno delo kolegica Jala Sender, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zgolj eh, krajšo pripomo imam. Glasovalni seznam smo ravno kar prejeli. In kot kaže, je šlo tukaj za odločitve poročevalke. Ampak mislim, da predlog spremembe na tej strani ni verodostojen, ki gre tukaj pač za stališča poročevalke in sicer v prvem stolpcu. To je zavajojoče, kajti nekateri poslanci bi lahko morda bili zmedeni, morda bi lahko to zavedlo. Ko piše zavračam, je to mnenje poročevalke. In mislim, da tega ni treba pisati na glasovalni seznam. Ko jaz pogledam v neglasovalni seznam, me to samo zmede, kajti mislim, da je to kar naša linija. Tako da prosim, da se to spremeni. Seveda razumem, da skuša kak poročevalec ali poročevalka tu in tam še obrazložiti svoj glasovalni seznam, pač pripraviti neko pomoč za vas. Ampak razumem kolegico Jale Sender, včasih je to res zavajojoče in upam, da bomo lahko v prihodnje te glasovalne sezname pripravili na bolj jasen način. Uh, Zdaj pa gremo na osnutek poročila Petrija Sarvame o, o e, sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Poročevalec, želite besedo? Ne? Dobro. Potem pa predlagam, da ko boste pripravljeni, kar gremo na glasovanje. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 2. Aha, bomo glasovali kar v svežnju, od 2 do 10. Ne? Dobro, potem pa ne. Kdo je za predpremembe 2? Proti. Preverimo elektronsko. Torej, smo pri amadmaju 2, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Ja, zavrneno, zavrneno. Z veliko večino. Tega nisem videl, se pravi čujem. Smo pri 3 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 10 za, proti,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 proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o celotnem mnenju, glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 26 proti nič. Poročevalcu čestitamo za tako dober rezultat. S tem smo prišli do konca glasovanj za danes. Hvala za disciplino, za red in gremo naprej z dnevnim redom. gremo torej naprej. In sicer z razrešnico. Entlastung anderer Institutionen razrešnica oziroma kar razrešnice za druge institucije. Gre za poročilo o razrešnici svetu in pa evropskemu svetu. Und wir, ich gebe dem, so genau. prosim vas, kolegice in kolegi, nadaljevati moramo, tako da prosim malo tiše. Besedo dajem kolegu Črneckemu poročevalcu, ki bo predstavil svoje poročilo. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi gospe Ajala Sender zaželel eh, nekaj več dobrega zdravja V poročilu bom povzel samo najpomembnejša vprašanja, tako da bom imel prispevek kar se da kratek, vse upam. Evropsko sodišče najprej. Odprava eh, sodišča za službence ni primerno krep za znižanje števila sodnikov. Gre za mm, eh, dolžino postopkov, ki so sploh na splošni, splošnem senatu veliko predolgi. To je predlog, ki je prišel na naše mize veliko prepozno. Veliko sinergij bi lahko dosegli tudi na področju prevajanja in tolmačenja, če želimo privrčevati sredstva. Prav tako je treba zagotoviti boljšo geografsko zastopanost v srednjem in višjem, eh, torej pri srednjih eh, kadrih in pa kadrih na višji ravni. Prav tako je treba posodobiti pravila s katerimi urejamo uporabo uh, službenih vozil. Število teh je treba zmanjšati. Evropsko računsko sodišče. Treba je izboljšati kakovost revizij, revizijskih postopkov in ne povečati števila le teh. Prav tako moramo pri revizijah povečati fleksibilnost in se s tem odzvati na neprečakovane dogodke. Sodišče mora za pripravo posebnega poročila porabiti manj časa. Prav tako mora biti ta bolj jasna. Prav tako pa pri računskem sodišču eh, izpostavljamo dejstvo, da je treba na srednji in pa visoki ravni kadre eh, bolj eh, uravnotežiti, geografsko gledano. Svet in pa Evropski svet. V osnutku poročila predlagam, da razrešnico za ti dve instituciji prestavimo oziroma preložimo, kajti še naprej, nis, še naprej prejemamo odgovore od sveta in pa Evropskega sveta glede naša vprašanja. Tukaj smo spraševali posem po uporabi prostorov in pa stav Evropskega sveta in pa sveta EU. Če grem naprej. Evropski eh, ekonomsko-socialni odbor. Velika, velike pomakljivosti smo odkrili pri uporabi um, tolmačenja in pa prevajanja. 26. oziroma 22. maja 2014 je uh, Evropsko sodišče ekonomsko-socialni odbor uh, obtožilo, da krši listino o temeljnih pravicah, ker je odpustil enega od svojih uslužbencov. Zadnja institucija pa je naša najljubša institucija in sicer eh, Evropska služba za zunanje delovanje. Treba je poenostaviti postopek odločanja v tej instituciji. Prav tako ni jasen režim, ki velja za evropske predstavnike. Ti morajo imeti jasno odgovornost, jasne pristojnosti. Treba je okrepiti profil službencev v evropskih delegacijah in jih tudi geografsko bolj uravnotežiti, kar sem zapisal z velikimi črkami. Veliko težav smo opazili tudi pri upravljanju zgrad in pa na logističnem področju. Treba je seveda okrepiti tudi sinergije znotraj Evropske službe za zranje delovanje in bolj tesno sodelovati s konzularnimi službami držav članic. Gospe in gospodje, zahvaljujem se vam za vaše pripombe, za vaše vprašanja in vam zagotavljam, da bomo organizirali toliko sestankov, koliko jih bo potrebno v tem kontekstu. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj ste predstavili kar vsa svoja poročila. Želela sem postopati kronološko, tako da bomo začeli s svetom in pa Evropskim svetom. Ja, ampak to je odlično, gospod predsednica. In seveda je odlično, ker ste stvari racionalizirali. Ampak, če želite, lahko gremo tudi m, mm, po tej poti. Bomo pač združili razpravo o vseh razrešnicah, to je tisti za EEAS, za Evropski ekonomsko-socialni odbor, za odbor regij, za ombudsmana, za eh, Evropskega varuha podatkov. Pa gremo tako. Gospod Gajer, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Morda je to najbolj praktičen način, kajti na ta način se lahko vsak od nas oglasi samo enkrat. Kolega Črnecki je citiral Kata starejšega in zelo sem vesel, da je to storil, kajti njegove citate tudi sam rad uporabljam. Vprašanje, ki, ga, ki je pred nami, je kako naprej. V prejšnjem mandatu smo pripravili precej zaslišen ko smo obravnavali vprašanje razrešnice svetov. Bili smo zelo kritični. In če se pravilno spomnim, nismo prišli do enotnega stališča. Tako pa če, pač če imamo na kupu več pravnikov. So pa pravniki bili enotni in sicer eh, vsi trije so dejali, da imamo pravico do pogleda v dokumente. To je prva stvar, za katero se zauzemamo. To je stvar, ki je kar klasična, ko gre za podeljevanje razrešnice. In če ne dobimo dokumentov od sveta, pač nimamo podlage, na mm, kateri se lahko odločimo za razrešnico. In razrešnice ni, to je jasno. Temu pa sledi logični politični korak. Zakaj to omenjam? Sicer se nekako še ne upam pripraviti eh, predloga spremembe, spremembe eh, poročilu kolega Črneckega. Ampak razmišljamo o tem. Lahko bi se tudi odločili za tožbo. To pa samo, če bomo zato dobili podporo celotne politične skupine in pa tudi podporo kolegov iz drugih političnih skupin. Kolegi, prosim, da o tem razmislite. V tem postopku bi lahko stopili v to smer, morda pa tudi v prihodnje, če ne zdaj, pa v naslednjem letu bomo videli. To je možnost, ki jo imamo na voljo in ta možnost bo eh, v naših rokah, vse dokler se bo svet obnašal na ta način. Vsi signali gredo v to smer, kot kaže. No, želimo si stopiti korak naprej, tu pa moramo biti enotni in nima smisla um, takšnih stvari sprejemati s tesnimi večinami, naprimer 14 proti 13, kot smo videli prej. Če bomo priča temu, potem eh, bomo politično nekako neuporabni oziroma mrtvi. Potrebujemo podporo vseh političnih skupin. Toliko različnih svetov. Zdaj pa naslednja stvar. V odboru za proračun imam pristojnost kot stalni poročevalec za proračune agencije. In kot eh, stalni poročevalec bi kolegice in kolege opozoril na naslednjo stvar. Gre za razrešnico eh, računskemu sodišču. Kolega Ošej, ki je bil pred, irski predstavnik na računskem sodišču do nedavnega, je bil pristojen za eh, proračune evropskih agencij. In kolega Ošej je predlagal idejo, predlog, do katerega moramo biti zelo kritični. Dejal je, da bi lahko eh, revizijo agenciji eh, podelili podizvajalcem oziroma prepustili podizvajalcem, da bi to outsourcali v narekovajih. In um, ta predlog je izjemno, izjemno uh, kočljiv. Če lahko to stori nekdo zunanji, ki bo za to prejel tudi plačo, in pripravil glasovalni seznam, bi mu lahko postavili tudi neko spominsko sobico oziroma um, kakšen kipec tu okoli, kar je bil pač plačan za to. To bi bila njegova nagrada. V prejšnjem uh, poročilu, torej poročilu prejšnjem mandatu smo videli, da kolega Ošeja pozivamo, torej parlament ga poziva k temu, da predstavi pozitivne učinke to vrstnega predloga. če bomo zdaj prepuščali naše delo, torej mi upravljamo revizijo oziroma smo pristojni za pregled nad eh, revizijskimi postopki nekomu tretjemu, ga zelo še plačamo, mi pa v enem pač to samo opazujemo, je to zelo, zelo uh, kočljivo. Tako da vas prosim, da temu namenite nekaj pozornosti. Hvala. Hvala, kolega Tamaš Dojč. Najlepša hvala, gospa predsednica. Lepo pozdravljam tudi kolegice in kolegi. Kolega Črnecki, gospod podpredsednik, je ne samo pripravil dobro poročilo, zelo dobro poročilo, ampak ta tudi izjemno dobro predstavil, saj je vsa združil v eno predstavitev. Odlično. Zahvalil bi se kolegu za upravljeno delo na področju razrešnic, ki jih podeljujemo drugim institucijam. Kolega Črnecki je zelo dobro sodeloval s poročevalci v Senci. Poročila, ki jih je pripravil, pa kažejo, da je opravil izjemno poglobljeno delo. Sam imam nekaj konkretnih komentarjev oziroma pripomb. V zvezi z razrešnico svetov naj povem, da je stanje kar tragikomično. Meni se stvari ne zdijo tako zapletene kot kolegu Gajerju, ampak tudi, če ima kolega Gajer prav in tudi, če bi bilo pogodbo tako zapleteno tolmačiti, oziroma če bi ta privedla do situacije, v kateri se lahko znajdemo k malu, bi ta situacija bila podobna situaciji, kjer bi nekaj otrok, starosti 4 ali 5 let, zaprli v sobo, naprimer moje otroke. Moja otroka sta bila stara 5 in 6 let in skušala sta v svoji sobici sestaviti avto iz lego kock. Ob tem sta se prepirala in nista mogla rešiti situacije brez ukrepanja starša. Mislim, da je situacija na relaciji parlament-svet podobna. Zdaj je čas, da najdemo rešitev. Začeli smo z razrešnico sveto. Svet nam bo dejal, ja, hvala lepa parlamentu, od vas v bistvu ničesar ne rabimo užalili ste nas in potem bomo mi kot parlament dejali, dobro, potem pač eh, razrešnice ne bo, dajte nam dokumente, svet bo dejal ne, dokumentov ne bo in potem spet parlament pravi, potem pač razrešnice ne bo. Mar si kdo bi dejal, da je to zanimivo, da je to napeto, ampak meni se zdi samo otročje. Mene zanima vsakršna rešitev pač napredek je treba doseči in vse, vsaka, na, vsak napredek je boljši kot uh, to stopiclanje na mestu. Tukaj gre zgolj za mm, termarjanje, ki se lahko zaleče v nedogled in razrešnice pač ne bo. V poročilu gospoda Črneckega v zvezi z svetom smo opazili nekaj pomislekov, ko gre za upravljanje z nepremičninami sveta. Sam pa bi upozoril še na vprašanje sodelovanja med parlamentom in pa ekonomsko-socialnim odborom ter odborom regij. To sodelovanje je zelo dobro in mislim, da bi morali s to vrstno prakso nadaljevati tudi v prihodnje, kajti gre za izjemno učinkovito rešitev, ko gre za skupno uporabo vero. Vsekakor je treba s tem nadaljevati. Prav tako pa bi lahko razmislili o tem, da bi računsko sodišče prosili za pripravo poročila o morebitnih dodatnih možnostih za sodelovanje med posameznimi institucijami in koliko prihrankov bi to vrstno sodelovanje lahko prineslo. Potem stroški za tolmačenje in prevajanje. Tu imam kar precej pomisleko. Zdi se mi, da bi morali, tako kot je to že predlagalo računsko sodišče, um, pripravimo enotni postopek glede izračuna stroškov tolmačenja in pa prevajanja. Na ta način nam ne bi bilo treba primerjati jabolk s, hruški, s hruškami in um, mora biti, bi lahko tak enoten postopek privedel do dodatnih eh, prihrankov. Če grem potem naprej po seznamu. Pomisleke imam tudi v zvezi z pomankljivimi informacijami pri posameznih institucijah in sicer, ko gre za eh, porazdelitev sodelavcev oziroma službencev po institucijah na podlagi njihovega spola, starosti in pa eh, nacionalnosti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi nam lahko vse institucije ponudile podatke v zvezi z njihovimi uslužbenci, tako da bi lahko videli, kdo točno zaseda katere položaje, države, iz katerih izhajajo eh, in pa njihove spole. Če grem naprej služba za zunanje delovanje. Tu imamo enako težavo kot pa pri prejšnjih razrešnicah. O čem govorim? Sodelavci, uslužbenci službe za zunanje delovanje prijemajo sredstva oziroma dvojna sredstva za svoje delovanje, sicer iz držav članic in pa od službe za zunanje delovanje. Od EEAS smo dobili obljubo um, oziroma zagotovilo, da bo to vrstna dvojna splačila skušala v prihodnje preprečiti, ampak temu zaenkrat še nismo priča. Leta 2013 ni bilo sodelovanja med EEAS in OLAFom. Potem, če grem naprej po seznamu, vprašanje Evropskega varuha človekovih pravic. Varuh človekovih pravic si je sam zadal cilj, da bo v 90 odstotkih primerov za posamezne primere porabil 12 do 18 mesecev te obljube, tega cilja se žal ni mogel držati in morda bi bilo bolje, če bi v prihodnje razmislil, kakšne eh, zaveze bo javno razglašal. To je bilo pač treba omeniti pri Evropskem varuhu človekovih pravic. Ob koncu pa bi omenil še, da bomo pri razrešnicah za leto 2014 eh, ovrednotili tudi strategije upravljanja z zgradbami um, posameznih institucij. To je pristop, ki se mi zdi zelo pomemben. Zelo pozitiven korak naprej je, da je Evropsko računsko sodišče dejalo, da želi v kar se da velike meri izkoristiti revizijska poročila. Poročevalec v svojem osnutku predlaga, da Evropsko računsko sodišče svoje poročila pres, predstavi nekoliko prej tekom leta, tako da bi lahko mi tudi naše postopke izvedli hitreje. Sam sem podal kar precej konkretnih predlogov, ti bodo šli tudi v formalno smer, torej v obliko predlogov sprememb. Poročilo kolega Črnetskega pa podpiram. Hvala. Kolegica Ajala Sender, izvolite. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim gospodu Črnečkemu za opravljeno delo, kajti opravil je svoje delo res odlično. Moram reči, da zelo cenim vse trud, ki ga je uložil. V nekaterih primerjih bomo predložili določene predloge sprememb, ki zadevajo določene vidike, ki bi jih bilo treba ali bi jih lahko dopolnili. Najprej bi podala neko splošno pripombo. Torej, zdi se nam kar zanimivo in tudi nekoliko nepričakovano ugotoviti, da v letu 2013 stopnja izvrševanja pri drugih velikih institucijah, kot pri računskem sodišču, pri Evropskem sodišču, eh, pri ekonomsko-socialnem odboru, smo zabeležili nižjo stopnjo izvrševanja v primerjavi s prejšnjimi leti, medtem ko bi pričakovali nasprotni trend, da bi pričakovali torej ob koncu določenega obdobja. Zato mora obstajati določen razlog. Kar pa zadeva svet in potem, ko sem prisluhnila kolegu, kolegi Gajerju, moram reči, da eh, je slika nekaj, kar eh, črno gleda. In torej, eh, če eh, sicer se vsi vedno pritožujemo nad določenimi vidiki, Tukaj pa še enkrat povdarjamo določene zadeve, ki so povezane s splošnimi vidiki in nekako odložimo podelitev mm, razrešnice in ob upoštevanju tega tudi, kar je povedal včeraj predstavnika latvijskega predsedstva in zato, da približamo tudi zadeve glede da smo v, na to, da smo v novi zakonodajni dobi, bi predlagala, da približamo naša stališča Eh, zato, da eh, naši, eh, naše pripombe ne bodo postale nerelevanti. Zdi se mi nemogoče to, da parlament se znajde v situaciji, da ne more podeliti razrešnice svetu. In to je tudi žalostno, ker to pomeni, da smo nekako nerelevantni. Zato bi predlagala neko približanje, ker sem vedno zelo optimistično nastrojena, zato da najdemo nek možen dialog za to, da bomo tudi odgovorni do eh, naših državljanov. Morda smo lahko zadovoljni osebno, ampak eh, do državljanov pa eh, ne ravnamo tako, kot bi morali, ker ne ustvarjamo večje preglednosti. V točki 9, kjer je govor o vzpostavitvi neke posebnega, posebnega odbora za revizijo, moramo reči, da eh, ugotavljamo, da se stvari končno nekoliko premikajo in spreminjajo, ampak še vedno smo, zelo, smo si zelo daleč, ni dialoga in zato tudi smo nesposobni zagotavljati bolj podrobnih in jasnih informacij našim državljanom. Zato pozivam čisto vse, ne samo poročevalce, kajti brez večine ne moremo ničesar predlagati. Torej torej pozivam vse, naj poskusimo uh, nekako. Uh, na novo ravnati in ne da bi enostavno samo odložili razrešnice. Kar pa zadeva računsko sodišče, podpiram nekatere pridržke in predloge gospoda Črnečkega in gospoda Gajerja. sicer lahko razumem, da v nekaterih primerjih so pritiske, ki jih izvajamo, lahko pozitivni. Kaj ti tako tudi računsko sodišče gre v pravo smer in tudi se s tem spreminja tradicionalni modus operandi pripravlja na besedil podpiram poročilo gospoda Črnečkega in ne soglašam s tem, da včasih bi lahko vodili tudi uh, skupne revizije, naprimer tudi v povezavi z letališči v tistem primeru. Je bilo poročilo dvoumno, videti je bilo kot, da je prišlo do neke goljufije, ampak vemo, da ni prišlo ni nekakršne goljufije, enostavno nismo niso upoštevali določenih konjunkturnih okoliščin, ki so bile potem izpostavljene. V tem primeru moja država je takoj pomislila na primer korupcije, medtem ko temu ni bilo tako. Enostavno pa je šlo za to, da nismo ustrezno napovedali neke krize, ki nas še zdaj prizadeva in torej to je privedlo do popolnoma drugačne slike in zaznave kar zadeva infrastrukturna vprašanja, eh, o tem smo se že pogovarjali med razpravo, že sem poudarila to, da računsko sodišče raste, se spreminja, ampak vseeno bi bilo primerno razmisliti o eh, tem, kako komuniciramo To so samo nekateri eh, od komentarjev, ki smo jih prejeli, ko smo predložili letno poročilo. Sveda eh, mora biti to poročilo predloženo eh, še prej, kajti čim prej bomo imeli možnost, da podamo naše pripombe, tem laže nam bo upravljati naše delo. Ampak seveda je treba delo tudi primerno izvesti in ne samo eh, zelo vnaprej, zato jaz dajem prednost kakovosti nad hitrostjo, kar pa zadeva službo za zunanje delovanje EEAS. Mi je povsem jasno, da je gospoda Črničkega nekoliko zavedla sedanja situacija in to je povsem razumljivo, ampak bi se morali držati uh, nalog, ki jih ima naš odbor za proračunski nadzor. Ne gre za to, da oblikujemo uh, mnenja o, o m, mm, političnem delovanju in o delovanju te ali one službe, kajti imamo za ta namen tudi ustrezni uh, odbor AFET. Uh, Torej, razumem, da so nekateri eh, odstavki, naprimer o ukrajinski krizi, eh, nekoliko eh, torej, vključeni tako na nekako na nepravem mestu. Ampak um, to je stvar, ki ne spada v to razpravo. Razumem, da je treba čim bolj izboljšati tudi zemljepisna ravnotežja, kar zadeva EEAS, ampak poudarjam še enkrat. Nahajamo se v posebnem trenutku, ko moramo zagnati določene aktivnosti. In Zato je to pravi trenutek za to, da gradimo evropsko diplomacijo in moramo imeti določen manevrski prostor v tem procesu, ko gre pa za Evropsko sodišče. Moram reči, da sem bila nekoliko začudena nad velikim številom pripomb, ki so podane na račun sodišča. Sprašujem se, ali je to koristno, ali želimo vse to zajeti eh, v pripravi naših odgovorov. Ko gre za Evropsko sodišče, moram reči, da moramo vsi poskusiti oblikovati neko posebno delovno skupino, ki naj se poglobi tudi v določene vidike, kot so naprimer prevajanje in tolmačenje. V zvezi s tem vprašanjem bi bila zelo previdna. Kaj ti, ko gre za odbor regij za ekonomsko-socialni odbor, moram reči, da je prišlo določenih prizadevanj za to, da bi eh, združili vse sile, ampak včasih je prišlo tudi do nezadovoljivih rezultatov. Mislim, da moramo vsekakor zaščititi možnost za vse člane, da spregovorijo v svojem lastnem jeziku in da razpolagajo z besedili v svojem jeziku. Seveda, to službo lahko izboljšamo, lahko izboljšamo upravljanje teh služb, ampak eh, kljub vsem prizadevanjem, ki so bila uh, izpeljana v določenih eh, institucijah, kot je ekonomsko-socialni odbor, beležimo vsekakor še vedno določene probleme in si ne želimo izgubiti bogatosti, jezikovne bogatosti, kulturne bogatosti in velikih eh, resursov, s katerimi razpolagamo. Zato bi bili zelo previdni glede tega vprašanja. Kar pa zadeva Evropskega varuha človekovih pravice, kar pa zadeva evropskega nadzornika, tudi tamle smo zabeležili min nekaj problemov v zvezi z prevajanjem. Hvala, to je vse. Najlepša hvala, kolegica Kadi. Hvala lepa. Naj se najprej zahvalim poročevalcu za solidno opravljeno delo, kar zadeva svet, naj povem, da podpiramo v celoti vaše stališče glede tega, da ne eh, do, podelimo razrešnice vsaj v tem trenutku. Ne. Dejansko potrebujemo pravi dialog eh, s svetom, moramo ustrajati na tem, da imamo pravico, da prejmemo odgovore na naša vprašanja, eh, kar pa eh, svet eh, večkrat zavrača. Torej soglašamo z vami in moram reči, da eh, imamo tudi nekaj zanimivih odgovorov, eh, ki jih tudi eh, omenjate v resoluciji, ampak vse to ne reši celotnega problema. Zato mislim, da mi kot odbor moramo razmisliti o tem, kaj lahko storimo. Komisija nam ne more pomagati, mi smo poskušali začeti dialog s svetom in to večkrat, ampak brezuspešno. uspešno. Zato ustrajam na tem, da moramo res eh, poskusiti ugotoviti, kako lahko rešimo eh, to zadevo, kajti ne moramo še dalje dopovedovati evropskim državljanom, eh, da nismo podelili razrešnice, ampak nismo sprejeli nikakršnih ukrepov. Moramo najprej ugotoviti, kater je naslednji korak in moramo res razmisliti o tem, ali lahko zahtevamo od um, Evropskega sodišča neko mnenje v zvezi s tem problemom, zato da najdemo neko rešitev rešitev na to, kaj ti stvari ne morejo ostati tako nespremenjene. Edina druga stvar, ki jo želim izpostaviti, je vprašanje v zvezi z EEA s jem samo malenkost v odstavkih 9, 10 in 11 ne mislim, da bi morali uh, se osredotočiti samo na to, kaj počenja uh, služba za zunanje delovanje, ampak najprej ugotoviti, kako porabi uh, sredstva, s katerimi razpolaga. Uh, torej, je to je edini vidik, s katerim ne soglašam, sicer pa uh, popolnoma soglašam z vsemi ostalimi točkami iz resolucije. Mislim, da ste opravili res dobro delo. Hvala. Najlepša hvala. Tudi sama bom spregovorila pri tej točki. Vprašanje odnosa s svetom. Morda bi lahko tu izkazali še nekaj več potrpljenja. Kolega Dojč je to primerjal z odnosom do otrok in tu moramo res biti potrpežljivi. Potrpežljivosti nam ne sme zmanjkati. Prav tako pa moramo biti tudi um, nekako. Um, skrbni, kajti vlade ne smejo nadzirati parlamentov. Ravno obratno, mi nadziramo njih in ne oni nas. To pa je predpogoj, oziroma če bo nekdo postavljal pogoje, da se lahko pusti nadzirati samo, če lahko nadzira nas, potem lahko na to odgovorim, da je parlament pod največjim nadzorom od vseh institucij. Tudi samo nadzor pri nas je zelo uh, velik. Dobro pa bi bilo, če bi lahko tudi svet izkazal podoben pristop, da bi lahko sam oziroma zmogel sam nadzirati svoje delovanje, svoje proračune in pa tudi proračune držav članic. Vsaj z enako mero resnosti, kot to počnemo mi. V poročilu je veliko podrobnosti, od, ki govorijo o tem, da države članice sredstva zapravljajo na nedosleden način. Tega pa mi kot nadzorniki ne smemo dopustiti. Zato bi bilo vredno razmisliti o tem, kaj lahko še storimo, kaj lahko storimo skupaj. V prejšnjem sklicu smo imeli nekaj zanimivih sestankov na to temo. Zdaj smo v novem sklicu in morda bi lahko organizirali nekaj podobnega. Morda bi lahko organizirali sestanek um, odbora za proračunski nadzor, kjer bi Eh, morda skušali pridobiti tudi pravna mnenja in s tem bi lahko novim kolegom med nami pokazali, kakšne možnosti naš odbor sploh ima. Naša pravna služba morda ni najbolj navdušena na tem, da bi šli mi v Luksemburg. Pravna služba ni vesela na takšnimi predloge. Zato, ker so pač pogodbe takšne, kot so in prišlo je tudi do zgodovinskega razvoja dogodkov pogodbe in pa spremembe pogodb so bile vedno izpogajene strani tistih, ki so menili, da proračun ni tako pomemben. In zato je prišlo pri vsakem spremembe pogod tudi do uh, manj pristojnosti, do manj povdarka na proračunih. Pred Lizbonsko pogodbo smo imeli več možnosti, kot pa pol izprejeto Lizbonske pogodbe, kajti v tem parlamentu so bili uh, Eh, kolegi, ki so te pristojnosti oziroma so se tem pristojnostim odpovedali, so jih prepustili drugim. In zato mislim, da bi morali pri morebitnih prihodnih spremembah pogodb biti zelo pozorni in sodelovati v teh postopkih. Če bo do sprememb pogodb prišlo, potem je treba v njih, um, oziroma pri njih biti zelo pozoren, ko gre za postopke razrešnic. Uh, Omenjene določbe, povezane z razrešnicami, so zelo stare in opisujejo časovno obdobje, v katerem je obstajala samo komisija in drugih institucij, kot so parlament in pa ostali, sploh še ni bilo. Vse, kar je takrat obstajalo, je bilo del proračuna komisije. In zato v pogodbah tudi piše, da parlament podeli razrešnico komisiji kajti komisija je, bila, je imela edini, zrema, edini proračun, je bil proračun komisije. Stvari pa so se od takrat spremenile. Vsak ima zdaj svoj proračun, svoj del proračuna, ampak tega v pogodbah ni odraženega. To pomeni, da gre za pravno vrzel, ki jo svet s pridom izkorišča. Morda lahko celo rečem, da jo zelo namerno izkorišča. če piše v pogodbi, da parlament podeljuje različnico komisiji, to še ne pomeni, da se ukvarjamo samo s tem, da se ne ukvarjamo tudi z drugimi razrešnicami. To je bilo pač vse del proračuna komisije. Danes pa imamo deset proračunskih delov, področji in parlament se ukvarja z razrešnicami za vse. Pri nobenem delu, pri nobenem proračunu ni težav, razen pri proračunu sveta svet si, kot kaže, želi neke vrste džentlmenski dogovor, v smislu pač mi se ne vtikamo v njihove stvari, oni pa ne v naše. Ampak mislim, da mm, tega ne smemo dopustiti, ker smo odgovori našim eh, voljivcem, oziroma davkoplačevalcem. Mislim, da potrebujemo načrt, s tem se strinjam. In sicer bi bil moj prvi predlog, da pripravimo neke vrste osnutek za predlog spremembe pogodb ustrajati, potem moramo, da se ta osnutek unese oziroma upošteva pri pogajanjih o morebitnih prihodnih spremembah pogodb. In na zadnje, ko, ko so bili z nami predstavniki latvijskega predsedstva, je to omenila tudi kolegica Ajala Sender. Hvala za to. Seveda pa moramo na tovrstnih sestankih jasno povedati, da mi podeljujemo različnice vladami, ne obratno. Toliko o tem. Zdaj pa bi še dejala, da se mi. Eh, zdi poročilo zelo zanimivo, kajti gre za nekaj vrste mešanico starih in pa novih problemov. V enem pa starih še sploh nismo rešili. Ko gre za organizacije, oziroma za organizacije, naprimer institucije kot je Evropska služba za ranje delovanje, vemo, da gre tukaj za precej visokih eh, položajev. Nikjer ni toliko generalnih direktoratov, nikjer ni možno postati generalni direktor s tako malo izkušnjami, s tako malo predstavnosti kot pa v EAS. Potem imamo tu še posebne poslance in pa politično vprašanje, ki so s tem povezana, ampak to se sploh ne bom spuščala. Mislim, da lahko EEAS precej stvari racionalizira in mislim, da bomo v zvezi s tem predstavili oziroma pripravili tudi nekaj predlogov sprememb. Toliko z moje strani eh, v zvezi z razrešnico eh, svetu in pa EEAS. Tudi kar zadeva. Eh, razrešnico Evropskemu sodišču in to dejstvo, da ima sodišče toliko službenih vozil, 75, kot da, ko da je to neko podjetje za izposojo avtomobilov. Mi imamo v okviru odbora samo eno službeno vozilo in nimamo niti nobenih žel potem, da bi to število povišali. Predvsej primerov dobrih praks pri nas poznamo. In mislim, da bi lahko, oziroma da bi moralo Evropsko sodišče tukaj odgovoriti na par vprašanj, sama pa želim pri tem sodelovati. Kdo želi besedo? Gospod Gira iz EEAS, izvolite. Eh, Hvala, eh, predsednica, gospe in gospodje in eh, predvsem eh, dober dan poročevalcu. Samo tri eh, konkretne ugotovitve v odgovor na to zanimivo razpravo. Najprej naj izpostavim, da naše sodelovanje z Olafom je odlično in to od vsega začetka delovanja naše službe. In naj povem, tako kot je povedala gospa Mogherini 26. januarja na, svojem, na svoji predstavitvi, da uh, skušamo, uh, torej smo podpisali 23. januarja sporazum o upravnem sodelovanju z OLAF-om. Torej, tukaj moramo nekoliko stvari prilagoditi v šestem odstavku v vašem predlogu resolucije, ker je dejansko že prišlo do podpisa tega sporazuma. Ugotavljamo tudi, tako kot je povedala tudi gospa Mogherineva, da z našega zornega kota ni nikakršnih eh, zemljepisnih neravnotežij med to ali ono kategorijo držav članic. Nimamo takih nekih neravnotežij, kar zadeva udeležbo držav članic. Imamo to ali ono državo članico, morda med narekovaji, ki je nekoliko bolj zastopana, ampak um, tukaj ne gre za neko posebno skupino ali kategorijo držav članic in torej smo uh, š, tudi pripravljeni deliti z vami statistične podatke v zvezi s tem, ampak se mi zdi, da um, tako posploševanje eh, ni primerno. In še tretja pripomba, tako kot Eh, so nekateri izpostavili. Eh, imamo določene odstavke, naprimer 10, 11, 22, torej da eh, niso, ti odstavki niso sklejeni z postopkom razrešnice in morda bi bilo primerno, da se s tem ukvarjamo v nekem drugem okolju, v nekater, nekem drugem miljeju. Torej, gospod Dojč je govoril o nekaterih podvajanjih, sicer nisem popolnoma razumel, na kaj je ciljo, ampak sem mu na voljo za tudi bilateralno uh, razreševanje. Hvala. Hvala, gospod Geron. Še kdo v imenu institucij, ki bi želel spregovoriti? Nihče. Potem pa poročevalec, gospod Črnecki. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Čisto na kratko, gospodu Kajerju naj odgovorim, čeprav ga ni v dvorani. Upam, da naša razprava o starem Rimu, o filozofih, starorimskih filozofih in a, eh, tudi politikih, eh, naprimer o Katonu, a, eh, to bi lahko bilo res zelo zanimivo. Ampak a, torej, zahvaljujem se tudi gospodu Dojču za prijazne besede v zvezi z mojim poročilom. In, a, imam samo nekaj pripomb. Ugotavljam, da lahko računam na vašo podporo, kar zadeva doseganje geografske uravnoteženosti v, v sklopu Evropske službe za zunanje delovanje e, in računam na to nekaj besed tudi za a, go, kolegico Kari. Hvala lepa za vašo podporo, predvsem kar zadeva vprašanje, ki je povezano z Evropskim svetom. Ta je, en, ta je eden izmed največjih izzivov za naš odbor. A, um, iskreno povedano moram reči, da to je pravzaprav uh, eh, stalen izziv že uh, dolga leta. In še nekaj v zvezi s eh, odstavki 90 in 11, tam imamo nekoliko razhajajoča stališča, je res škoda, <laughs> žal mi je. Uh, in, uh, Še odgovor za a, predsednico, čisto na kratko. A, smo politiki in seveda moramo biti potrpežljivi, popolnoma soglašam z vami. Uh, ampak, uh, če uh, še uh, naj uh, se vprašam, kako dolgo naj izkazujemo to potrpežljivost, kajti ne smemo biti naivni. Hvala lepa vsekakor za vse vaše pripombe in uh, upam, da bomo imeli dovolj časa za to, da še dodatno izboljšamo to poročilo. Hvala. Najlepša hvala nihče drug ne želi spregovoriti, zato smo prišli do konca tega eh, srečanja o prisotnosti javnosti. Sedaj se nadaljuje sestane koordinatorjev brez navzočnosti javnosti. Z sejo pa bomo nadaljevali o 15. uri. Koordinatorje prosim, da čim prej pridejo sedaj v to dvorano.